prav to, da smo, naši največji sovražniki smo mi sami. Torej, za To moramo ukrepati hitreje in bolj odločno. Do sedaj smo ukrepali pozno in premalo. Državljani nas sprašujejo, če ne zdaj, kdaj potrebujemo solidarnost, ambicioznost, odločnost. Gospodarstvo propada, ljudje so zaprti na svojih domovih in sedaj je čas za to, da ukrepamo na najbolj ambiciozen možen način v Evropi, ki se sooča z enim največjih izzivov. Najlepša hvala, gospod Lopez. Sedaj dobi besedo gospa eh, Vizeler Lima. Pri pandemiji COVID-19 gre za to, da zajezimo širjenje bolezni, da zaščitimo eh, naše državljane, svojce in pacijente. Izredno stanje je nujno orodje za to, da preprečimo širjenje bolezni. Ne smemo pa dopustiti, da se kratijo naše temeljne soboščine in pravice. In eh, jasno je, da morajo države članice ukrepati, istočasno pa mora Evropski parlament izvajati svoje naloge in to je nadzor in sprimati zakonodaje. Izkazalo se je, da smo zelo odvisni od uvoza in dobave najnujnejših proizvodov in osnovnih izdelkov. Tukaj gre za zdravila, medicinsko opremo, zaščitno opremo. Kaj ti kakšen manevrski prostor imamo v primerjavi s Kitajsko, ko gre za dobavo mask? Torej, videli smo, kaj se je zgodilo s Tajvanom, Kitajsko, glede zaščitnih mask. Mi moramo spostaviti pogoje za to, da bomo močni tukaj v Evropi, da ne bomo odvisni. Zaščititi moramo našo industrijo, moramo postati močni tudi na mednarodni ravni, pokazati solidarno, zaščititi naše državljane in opravljati svoje naloge tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala, gospod. Pa Vizler Lima, sedaj pa dobi besedo gospod Picula. Hvala, gospod predsedujoči. Če obstaja politična volja, lahko zagotovimo tudi odgovore in fleksibilnost. Pri tej situaciji bi morali iskati navdih za več solidarnosti, ko bo konec pandemije, recimo večletni finančni okvir. Kako nepomembni so zdaj videti prepiri, ali bi zagotovili en odstotek, 1,17 odstotka ali 1,3 odstotka BDP-ja v evropski proračun. Zdaj bomo morali zagotoviti dosti večje zneske, če bomo želeli preprečiti, da bi se ponovila velika depresija iz 30 let. Treba je zagotoviti višje osobne sofinanciranja v višini 100 odstotkov za naslednje leto. Prav tako bo treba zmanjšati določene stroške. 3 milijarde evrov bo, bi namenili za medicinsko opremo, zaščitno opremo in podporo zdravstvenih delavcev. Komisijo in države članice pozivam, Eh, da odpravijo neustrezne oglase na družbenih mrežah. Tam se ponujajo neustrezni kozi zaščitne opreme po eh, grozljivo visokih cenah. Iz sklada za ribištvo bi morali preusmeriti v odporo eh, ribičem. Majhni kmetje, vinogradniki prav tako potrebujejo podporo, saj že zdaj trpijo. Prav tako pričakujem ukrepe za zmanjšanje škode v turističnem sektorju. Očitno bo treba zagotoviti ogromne zneske javnih sredstev za blažitev pandemije. Vendar je treba zagotoviti tudi nadzor, kako se denar prejme in razdeli. Podpiram politični dogovor štirih največjih skupin v Evropskem parlamentu eh, ter resolucijo. Seveda bi morali zajeti še več elementov rešitev, ampak zdaj potrebujemo politični dogovor, da bomo lahko podprli naše državljane. To je glavno. <coughs> Hvala, kolega Picula. Kolega Kaza za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Zdaj se soočamo s skupnim sovražnikom, ki eh, škodi ljudem, ne glede na to, odkud prihajajo. Zdaj najbolje razumemo skupnih in odločnih ukrepov. Treba je reševati življenje, ampak treba je tudi zagotoviti možnost za preživetje. Kriza, ki jo bo povzročila ta pandemija, lahko prinese, prinese še večjo škodo kot sam virus pot, nacionalne vlade morajo zagotoviti skupne predloge, ampak treba je iti še dlje. Še več je treba storiti, da podpremo MSP-je, ki so hrbtenica naših gospodarstv. Ti morajo imeti dostop do hitre podpore zdaj in v naslednjem večletnem finančnem okviru. Prav tako je treba ukrepiti zmogljivosti zdravstvenih sistemov. Večletni finančni okvir in zlasti ESS, za katerega sem pristojen sam, bo sta pri tem pomembni orodji. Treba zagotoviti to, da bodo sredstva tekla nemoteno in poskrbeti za to, da bo nov sklad, socialni sklad operativen že naslednje leto. Komisija mora pripraviti eh, izredne ukrepe, da bodo sredstva dosegla tiste, ki jih potrebujejo. Naši državljani so odvisni od nas, pričakujejo na to, da bomo za nje, pričakujejo to, da bomo za nje poskrbeli in ne smemo jih razočarati. Hvala, kolega Kaza. Zdaj je na vrsti kolegica Dupont, minuta in pol. President. Hvala, gospod predsedujoči. Komisija eh, je pričela s svojim motom, Unija, ki poskuša storiti več za vse in ni slutila, kaj vse jo bo čakalo. Na marčevskem plenarnem zasedanju smo sprejeli prvi paket pomoči, zagotovili smo obsežen paket pomoči za vse državljane, ki potrebujejo pomoč in fleksibilnost. Ta teden sprejemamo naslednji svežen, dodatne ukrepe, odpravo birokratskih okvir, dodatno finančno podporo za zdravstvene sisteme. Vendar pa je jasno tudi to, da so nekatere države ukrepale hitreje, ponekod je bilo to prav. Včasih pa se eh, je zgodilo tudi to, da so povzročila nasprotja med državami članicami. Dragi komisar, Unija, ki skuša storiti še več, je moto, ki še vedno drži zdaj smo vsi včasih negotovosti, na nič se ne moremo zares zanesti. To je nekaj, kar povzroča strah in uh, virus je grozljiv. Treba je poskrbeti za naše sosede, ki jih je virus najbolj prizadel. Od državljanov pričakujemo, da ostanejo doma, da se s krizo spopadajo sami. Vzemimo si za zgled njihova prizadevanja, ublažimo posledice te krize. ELS je pripravljena na razpravo, na pogajanja in na zagotavljanje rezultatov. Zanesite se za nas v boju proti virusu. Vsi smo v tem boju skupaj. Slogan parlamenta je, tudi to bomo prestali. Če nam bo to uspelo skupaj, bo to za vse bolje. Hvala, kolegica Dupont. Zdaj pa za konec razprave dobi besedo v imenu komisije še komisar Ševčovič. Hvala, gospod predsedujoči. Ko sem bil tu prejšnjič, smo izkazali čast današnjim junakom, zdravnikom, sestram, asistentom, policistom, prostovoljcem, ki pomagajo starejšim in najbolj ranljivim. Danes, kot je gospa Dupont pravkar povedala, je treba izkazati spoštovanje tudi našim državljanom ki kažejo ogromno odločnost in predanost, da spoštujejo pravila, da morajo ostati doma, da se morajo eh, držati socialnega, socialnega oddaljevanja in da morajo delati od doma ter pri tem skrbeti in poučevati še svoje otroke. Evropa se bori z izzivom. Slišali smo lahko številne zglede, kako si ljudje pomagajo med seboj, kako si pomagajo države članice, kako se učimo drug od drugega in kako se česa učimo tudi že zdaj iz krize in se pripravljamo na gospodarske pretrese, do katerih bo še prišlo. Hvala tudi vsem vam, spoštovani poslanci in poslanke, hvala za vašo energijo, za vašo potrpežljivost in hvala tudi za to, da zastopate in predstavljate državljane in državljanke iz svojih državlja, eh, držav. COVID-19 nekateri od, opisujejo kot eh, dramatičen gonilnik. Gonilnik v naši družbi, ki je pokazal, kako junaško se odzovejo nekateri. Videli smo lahko, kako se tudi odločitve zdaj sprejemajo hitreje. Strinjam se z gospodom Murešanom, ki je dejal, da nam je v par tednih uspelo storiti več, da bi zmanjšali gospodarske pretrese, do katerih bo še prišlo, kot nam je prej uspelo v 4-5 letih finančne krize vendar pa moramo biti iskreni. COVID-19 je pospešil in eh, okrepil lažne novice, populizem. To je preizkus za naše demokracije, pravno državo in za vse nas, ki se s tem ukvarjamo. Eh, kolega Lamberts je dejal, da moramo biti pozorni in To zagotavljamo v komisiji. Enako ravnamo tudi v stikih s Polsko, Mačarsko, analiziramo vse lažne novice in se borimo proti negativizmu, ki se širi na družbenih medijih. Pozivamo jih naj s tem prenehajo, naj prečnejo z nami sodelovati. Gospod Gonzales Pons in gospa Garcia Perez ter gospod Čološ so ustrezno povedali, da se o prihodnosti Evrope odločamo zdaj. Potrebujemo Evropo, ki bo drugačna, ki bo bolj patriotska, bolj demokratična in močnejša. Zato se zahvaljujem že tudi vsem vam, ki ste jasno predstavili svoje mnenje in stališča, povedali, kako Močno potrebujemo masivne demokratične naložbe. Upam, da boste danes podprli svežen, ki je namenjen eh, pomoči, ki bomo zagotovili nemudoma. Treba pa je ulagati tudi okrevanje v reševanje delovnih mest, v zaščito gospodarstva pred pogosto sovražnimi nepravičnimi ukrepi. Potrebujemo Maršalov načrt za prihodnost Evrope. Ta mora biti solidaren, trajnosten, izdržen, čist digitalen in tudi bolj odporen, kot ste omenili številni izmed vas. Samo tako bomo lahko zagotovili skupno evropsko prihodnost. Zdaj se moramo boriti naprej in izkoristiti potencial notranjega trga. Treba je izkoristiti potencial zelene in digitalne revolucije, prav tako pa se moramo naučiti marsičesa tudi iz te krize, da bomo zagotovili Evropo, ki bo močnejša in odpornejša. V preteklosti smo se morali spopadati z različnimi vrstami odvisnosti od drugih in to nam je pokazalo, da moramo ravnati strateško. Uh, ugotovili smo, kaj moramo pridelovati, proizvajati doma. Zdaj ugotavljamo, da moramo imeti dovoljšno zalogo zdravstvene opreme in zdravil. Vendar pa je treba poskrbeti tudi za kakovost. Ne smemo biti odvisni le od ene države ali enega podjetja. Po ustreznem razmisleku in analizah bo treba ugotoviti, kaj moramo pričeti proizvajati doma v Evropi, tako da bo to na voljo čim bo kaj takega potrebno, če se bo v prihodnosti izkazalo, da eh, takšne izdelke znova potrebujemo nemudoma. Potrebujemo torej bolj strateški in bolj enoten pristop, pa tudi načine, kako vse skupaj financirati. Potrebujemo močan večletni finančni okvir, ki pa bo moral biti drugače oblikovan. Potrebujemo v tem trenutku finančni okvir, proračun, ki ga bomo lahko črpali takoj. Da se bo do sredstva lahko namenila na tista področja, kjer jih bodo potrebovali nemudoma. Prav tako je treba preprečiti prihodnje krize in zagotoviti prehod v novo gospodarstvo. Potrebujemo visoko kakovostna delovna mesta, kar ste izpostavili številni izmed vas, gospod Botenga, gospod Delange. Spoštovani poslanci in poslanke, pri tem se v veliki meri zanašamo na vašo podporo. Potrebujemo ambiciozen, večletni finančni okvir, ki bo sodoben, kjer se bo lahko dalo črpati sredstva takoj, saj bomo s tem zagotovili sodobno Evropo in se lahko borili proti gospodarskim pretresom in šokom, ki jih bo najverjetneje prinesla ta kriza. Številni izmed vas ste izpostavili vprašanje zaščitne opreme in mask. Rad bi vas pomiril. Delamo 24 ur na dan. Kolega Lenarčič, kolegica Kirakides, kolega Breton delajo po vseh eh, po svojih najboljših močeh, da bi zagotovili potrebno količino opreme, da bodo zdravniki in sestre ustrezno zaščiteni pri svojem delu. Prav tako bi rad čestitev tudi evropskim industrijam, kjer se proizvodnja preusmerja, da bi zdaj proizvajali maske, eh, dezinfekcijske gele ali pa eh, podjetja, ki so pričela proizvajati respiratore, ki jih nujno potrebujejo v bolnišnicah. Rezultati so po mojem impresivni. Gospa Ris je izpostavila tudi vprašanje starejših in najbolj ranljivih. Moja mati in tašča na Slovaškem sta v podobni situaciji. Prav zato smo prilagodili Evropski sklad za pomoč najbolj ranljivim, najbolj ogroženim. Če bo ta prilagoditev dovolj učinkovita, lahko razmislimo, kaj se še da storiti, da pomagamo tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. V zaključek Na hitro bi se odzval na še dve pomembni pripombi. Gospod Gaspari je govoril o aplikaciji za sledenje virusu. Šlo bo za evropsko aplikacijo, ki bo temeljila na najboljšem strokovnem znanju, ki ga imamo v Evropi. To bo aplikacija, ki bo sledila virusu, ne ljudem. Spoštovali bomo varstvo osebnih podatkov. Bo, aplikacija bo prostovoljne narave, prav tako bo anonimna in v praksi naj bi delovala tako, da vas bo obveščala s poročilom, da ste bili morda izpostavljeni virusu in da morate poskrbeti za ustrezne zaščitne ukrepe. Gospod Ferhofštad, gospa Spiraki, gospod Silva de Pereira, ste izpostavili tudi načrt za okrevanje, ki bo povezan z večletnim finančnim okvirom. Zagotavljam vam, da prilagajamo tudi delovni program komisije, ki vam ga bomo predstavili do konca meseca. Vsi ukrepi skupaj, kot je povedala naša predsednica Ursula von der Leyen, so poskrbeli, da smo v kratkem času zagotovili 3 milijone evrov. Strinjam se, da lahko z vašo podporo zagotovimo ustrezno perspektivo za prihodnje. Ampak zakaj takega potrebujemo tudi predvsej diplomacije? Odločanje o večletnem finančnem okviru namreč poteka soglasno. Zato se pogovarjamo z nacionalnimi voditelji, skrbimo za to, da bodo predlogi dovolj ambiciozni, hkrati pa da bodo tudi uživali podporo vseh držav članica, je to tisto, kar v tem trenutku potrebujemo. Želimo se učiti iz preteklosti, radi bi skoristili mehanizme vzvoda, se oprli na najboljše politike, ki zagotavljajo napredke v državah članicah in eh, menim, da bo to tudi ustrezno odraženo v naših naslednjih predlogih. Naj zaključim, gospod predsedujoči, hvala vsem vam za vaše zamisli, za vaše predloge in za podporo, ki ste jo izkazali danes. V vseh zadnjih tako težavnih tednih in pripričan sem, da bomo z vašo podporo zgradili novo Evropo, ki bo nastala, ki se bo rodila iz izjemno dramatične krize, ki smo ji priča zdaj. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Okay. Hvala, gospod komisar Ševčovič. Eh, predsednik Mišel me je prosil, naj se upravičim v njegovem imenu, ker je moral zasedanje zapustiti predčasno. Mm, razpravo je spremljal in mnenja poslancev mu bodo posredovana. Razprava je tako eh, končana. Ob 13.30 nadaljujemo. Zdaj pa želim vsem vam srečno pot eh, domov, upam, da boste uspeli tudi kaj dobrega pojesti in zasedanje je tako s tem zaenkrat končano.